S tem smo že govorili s predsednikom vlade Ratasom, ki je zagotovil, da se bodo zauzemali tudi za to vprašanje, ki je tako zelo pomembno in ki ga vedno poudarjamo v tem parlamentu. Zapisnik zasedanja 15. junija je bil razdeljen. Ima kdo kakšne pripombe? Ne. Torej je s tem zapisnik sprejet.